ne dam. Gospi in gospodje, drage poslanc, poslanke in poslanci, kolegice in kolegi. Običajno je, da predsednik, ko prevzame funkcijo, eh, poda govor pred eh, parlamentarno skupščino. Ko sem bil izvoljen januarja, se mi je zdelo prav, da malo počakam. Preden z vami delim mojo vizijo sedanjega stanja. To bo kratek govor. Tako sem lahko tudi ugotovil, kakšno težo ima moja funkcija. Funkcija predsednika Evropskega parlamenta, pa tudi težo funkcije Evropskega parlamenta kot inštitucije in tudi kot poslank in poslancev. Um, manj kot dve leti je do na naslednjih volitvah, do volitev in pred nami so veliki izzivi. Terorizem, nezakonito priseljevanje, zaposlovanje, podnebne spremembe Brexit. Naši državljani zahtevajo odgovora na ta vprašanja, kajti na evropskem ravni smo edini njihov neposreden sogovornik. V marcu sem v imenu parlamenta podpisal eh, izjavo iz Rima. Eh, naš naša dožnost je, da vidno privirjamo, kaj so cilji, ki so jih sprejeli evropske inštitucije in tudi države članice in da vse ne ostajo samo načela, temveč da se to pretvori v konkretne odgovore za naše državljane. Sprejeli smo v rekordnem času zelo kompleksne svežnje, kot naprimer EFSI, potem sklad za trajnostni razvoj, svežen za varstvo podatkov in tudi za mejno in obaljno stražo. Od začetka tega leta smo že storili veliko. Stabilizirali smo finančne trge, okrepili eh, tudi sklad za um, um, tvegani kapital in tudi za evropsko družben, družbeno podjetništvo. Odpravili smo uh, Eh, pristojbine za gostovanje in tako naprej. In eh, kmalo bomo glasovali o varnosti oskrbe s plinom. Vendar nas veliko dela tudi še čaka. Želimo predvsem odgovore in rezultate na področju digitalnega trga. Treba je posodobiti eh, trgovinsko politiko, treba je zaščititi naše eh, indu, eh, strateške industrije in treba je najti predvsem tudi eh, dogovor, eh, kar zadeva sistem um, um, evropskega trgovanja z emisijami. In um, prehod na novo energijo mora postati nekaj konkretnega. In seveda gre tudi za boj proti različnim nadlogam. Um, potrebujemo več eh, sodelovanja pri obrambi in moramo okrepiti industrijsko politiko. Um, in seveda veliko delo nas čaka na področju azila. Um, svet predvsem zamuja na tem področju, vendar to nas um, to nam ne vzame obveznosti, da sprejmemo ukrepe do konca svojega mandata. Vse, o vsem tem se moramo pogovoriti s predsednikom komisije, predvsem jutri v zvezi s eh, stanjem v Uniji. Um, moram reči, da vse še kar dobro deluje, čeprav je kompleksno. Vesel sem, da se lahko oprem na kompetentno upravo, ki je tudi zelo predana svojim nalogam. In Eh, želim ohraniti to harmon, harmonijo in dobro sodelovanje med različnimi deli tega eh, Evropskega parlamenta, kajti to povečuje tudi našo zmogljivost in zmožnost ukrepanja. In to um, um, vpliva seveda tudi na delovne pogoje, ki vladajo v Evropskem parlamentu. Vendar moram seveda tudi reči, da nas čaka še Čakajo spremembe na tem in drugem področju. Moramo sprejeti dobre odločitve, kajti zakonodaja, ki jo sprejemamo, vpliva na življenje 500 eh, milijonov državljanov v naslednjih desetletjih. Zakonodajalec mora temeljito razpravljati o vseh vidikih eh, zakonodaje, s katero se ukvarja in si mora vzeti tudi čas za pogovor z državljani in predvsem tudi zato, da se med sabo eh, temeljito ukvarjamo s tem. To ne opravičuje zamud. Um, Vem, da obstajajo tudi mrtvi časi pri sprejemanju zakonodaje in te je treba zmanjšati na minimum. Moramo prispevati k kakovostni zakonodaji, ki bo reševala probleme državljanov, ne pa e, povzročala nove. Moramo braniti v Evropi in na svetu naše vrednote in naše načela. Svoboda, solidarnost, e, subsidijarnost. Ehm, drž, ehm, torej človekove pravice, enakost moški, ženske, ehm, socialna ekonomija, socialno tržno gospodarstvo. Prepričan sem, da politične sile v tej hiši si želijo iskreno prispevati k izboljšanju situacije naših državljanov. Kolegice in kolegi, smo Eh, tudi ena od dveh vej proračunske oblasti. In te naloge se moramo lotiti resno, tako kot smo to vedno storili, vendar tudi z vizijami. Um, začele se bodo razprave o večletnem finančnem okviru. Prepričan sem, da bo nov proračun, politični proračun, ki iz, bo, ne bo um, um, temeljil samo na načelu distribucije. Um, sredstev, temveč da mora imeti tudi više cilje. Ta eh, parlament eh, mora se zauzeti za to, da um, pridobimo nova lastna sredstva. Osebno sem prepričan o tem, da to potrebujemo. In zato eh, moram, moramo razmišljati naprej, tu v naši skupščini in tudi v drugih inštitucijah, kolegice in kolegi. Če se ogledamo, um, to dvorano, so tu poslanci iz vseh eh, držav Evrope, iz takih tudi, eh, ki so zelo oddaljene, iz ultraperifernih regij. In vse, vsi narodi Evrope so zastopani v tej hiši. Evropski parlament je srce Evrope. Ta parlament je edini kraj eh, zbir, eh, združevanja neposredno izvoljenih predstavnikov, kjer se lahko kjer lahko obravnavamo pomembna vprašanja za reševanje skupnih problemov. In um, tudi predsedniki držav iz celega sveta prihajajo na obisk eh, pomembne osebnosti današnjega življenja. In to podeljuje naši inštituciji dimenzijo, ki presega vlogo, ki ji pripisujejo pogodbe. In to resničnost je treba okrepiti. In zato želim pozvati vse predsednike držav in vlad, eh, ki dobijo povabilo v parlament, da tudi pridejo in tu spregovorijo. Gospe in gospodje, Tu je zbrana velika raznolikost politične sensibilnosti. Vsi si želimo parlament, v katerem se bo govorilo, vendar vidno na osnovi medsebojnega spoštovanja. Smo živahen parlament in vse energije, ki so združene v tem parlamentu, naj imajo možnost, da se izrazijo in prispevajo k refleksiji in k razpravi. E, torej, bom predsednik parlamenta, ne pa predsednik vlade, to sem vedno rekel. Parlament eh, mora biti glava razmisleka o prihodnosti Evrope in mora Evropski uniji ulivati nove politične eh, navdiše. Vendar treba je gledati predvsem v prihodnost. Eh, komisija nam je podala dokument o razmisleku v prihodnosti, za kar se ji zahvaljujemo. Mislim, da je prišel čas, da povzamemo ustrizne zaključke iz tega in sicer v veliki odprti razpravi na plenarnem zasedanju. Eh, želimo izmenjati mnenja tudi z glavnimi akterji iz Evrope, ki jih želimo povabiti sem na tako razpravo. Eh, to naj bi bil politični forum, kjer bi potekala ta razprava, kolegice in kolegi. Um, Simon Weil je opozorila na to, da je demokratični nadzor prva funkcija vseh izvoljenih eh, eh, skupščin. In ta nadzor moramo seveda izvajati nad eh, izvršilno eh, vejo. Um, funkcija eh, glavnega kandidata um, krepi um, zaupanje med komisijo in parlamentom. In to vest je treba še okrepiti, da bi komisija lahko delovala, mora se opirati tudi na zaupanje parlamenta. To zaupanje pa ne more biti avtomatsko, temveč si ga je treba zaslužiti vsak dan. Um, Vem, da obstaja dobra volja za sodelovanje med vsemi inštitucijami. Naša enotnost je naša moč in tega ne smemo nikoli pozabiti. Naša zgodovina kaže, da je krepitev evropske Eh, unije vidno spremljala krepitev Evropskega parlamenta. Boj eh, za to, da pridobimo pravico um, predlagati zakone, se mora nadaljevati in to se mora tudi uresničiti, kajti moč Evropskega parlamenta um, temelji tudi na eh, tesnem sodelovanju med nami in nacionalnimi parlamenti. Evropa bo demokratična ali pa Evrope ne bo. Evropa je Eh, srce eh, te evropske demokracije. In eh, drugače bi to bila samo birokracija, samo neke vrste kongres. In Evropski parlament izvaja nadzor nad drugimi. Evropski parlament je to tisti organ, od katerega si državljani pričakujejo največ. In moramo seveda prisluhniti temu, kar si ljudje želijo. Že smo um, največji parlament na svetu. In eh, moja naloga je, da ostajajo vrata odprta za državljanke in državljane. Vsak poslanec naj igra temeljno vlogo vezi med državljani in evropskimi inštitucijami. Ni samo predstavnik eh, državljanov tu, temveč tudi predstavnik evropskih inštitucij pri državljanih. In to je pomembno delo ki ga opravljamo vsak dan, tudi ob koncu tedna. In zato moramo reči um, glasno, jasno in glasno, um, da ne gre samo za glasovanje tu v skupščini, temveč treba je predvsem um, um, priznati, da imamo pravice in te pravice uh, zahtevamo, da jih spoštujejo tudi drugi. Takšna je moja vizija in storil bom vse, kar je v mojih močih, da bi dostojanstvo poslank in poslancev ostalo ohranjeno. Moramo biti ponosni na to, kar smo. Jaz kot predsednik sem ponosen na vaše delo tu in zunaj tega poslopja. In zato se vem, še, še vam želim zahvaliti za delo, ki ga opravljate v zakolisju, v političnih skupinah, v odborih, doma predvsem tudi v vaših volilnih okrožjih. Hvala za energijo, ki jo um, investirata vsak dan v različna srečanja eh, s predstavniki državljanov, z nevladnimi organizacijami. To delo ni vedno vidno, vendar eh, to um, um, krepi demokracijo v Evropski uniji. Sem um, ponosen na vas in ponosen, da sem pred, lahko predsednik, da smem biti predsednik. Eh, tega parlamenta. Najlepša hvala. Hvala tudi za zaupanje, eh, ki ste mi eh, ga dali. In storil bom vse, da bom vreden tega zaupanja. Hvala. witam serdecznie państwa i w tak spoczywane kolegi i kolegi dobar dan sedaj se bomo lotili naše glavne naloge ampak vidim da imate postopkovno vprašanje nekdo želi nekaj vprašati predsedujoči obveščam vas o sledečem včeraj je, eh, so ubili nekega humanitarnega delavca v Afganistanu. Eh, delal je za eh, Rdeč križ in mislim, da je pomembno, da Evropski parlament poda izraz solidarnosti z Rdečim križem in pa da se zahvalimo vsem moškim in ženskom, ki tvegajo tam svoje življenje, zato da pomagajo drugim. Hvala.